so mnogi, tako kot eh, mi v parlamentu, za sankcije, ki bi jih morali uporabljati v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospa Hasi. S temi besedami smo končali razpravo. O tem poročilu bomo glasovali jutri ob 12. Kolegice in kolegi, naslednje zasedanje se bo začelo jutri 7. julija.